eh, civilno družbo. Eh, David je bil človek, ki se je eh, gigant, kot gigant eh, boril proti diskriminaciji in pri tem ne smemo pozabiti na njegovo družino. Eh, sprejel sem od eh, skupine ECR zahtevo za eh, nominacije v parlamentarne odbore. Seznam bo podan v mi zapisniku tega sestanka in če ni nobenih eh, pripomp, eh, smatramo, da eh, je stvar potrjena z potrditvijo zapisnika. V skladu z tretjim in četrtim odstavkom tretjega člena poslovnika se bo 20. in 26 prvega sestav eh, odbor eh, za eh, človekove pravice in potrdil imenovanja gospe Perez Bolo in gospoda Lebrana na tem sestanku na tem sestanku, ki je potekal 20. in 26. januarja, so ti mandati bili potrjeni, začenši Eh, gospa Perez od 16. novembra, gospod Bilon od, 16. Eh, od 15. decembra in gospa Lebrun od 1. Eh, januarja 2011. Predlagam, da potrdimo te mandate. Ali ima kdo kakšen pripombo? Ne. Se pravi, da smo te mandate razglasili za pravnomočne. Uh, V skladu z 216. členom je ustrezen odbor prodal popravke besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament. In sicer parlament je 15. Eh, decembra 2010 eh, po prvem branju pri eh, sprejemu uredbe pri sprejemanju uredbe o državljanskih pobudah Eh, sprejel besedilo, to pa je bilo popravljeno z četrtim ostavkom 216. člena in, zaradi, in če v naslednjih 48 uh, eh, urah uh, ni predloga za glasovanje, bo ta popravek avtomatično vključen. Ta, uh, podatek oziroma popravek, ki je na voljo v vaših dosjejih, kot tudi na spletišču parlamenta. Pozivam vas, da si ga preberete. Gre za stališče parlamenta o dokumentu, ki smo ga sprejeli v prvem um, branju decembra leta 2010. Še, eh, potem pa še eh, spremembe dnevnega reda končni osnutek dnevnega reda je bil sprejet na konferenci predsednikov v skladu z 216. členom poslovnika. In eh, z, z strinjanjem vseh strank naj samo sedaj sporočim, kakšne so spremembe eh, dnevnega reda. Imamo pet predlogov kot prvo. To so predlogi, za katerimi so se strinjale politične skupine. In sedaj vam prerem, da jih še vi lahko potrdite kot prvo. Kot eh, predsednik parlamenta bom podal izjavo o eh, priznanju eh, genocida Romov v drugim svetovni vojni. Po tej izjavi pa bomo slišali na isto temo izjavo sveta, izjavo komisije ter eh, predstavnike vseh evropskih političnih skupin. Vse na isto temo in sicer genocid Romov v drugi svetovni vojni. Kot drugo, danes je naslov razprave o situaciji v Tuniziji spremenjen. Izjava podpredsednika eh, komisije in predstavnice eh, za Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o situaciji na sredozemlju, v sredozemlju še posebej z, v Tuniziji in v Egiptu. Tretja Sprememba, ki jo predlagam za danes za dnevni red, je, da je glasovanje o rezolucijah o Tuniziji jutri, tako kot je že predvideno, medtem ko rezolucije o Egiptu eh, bomo izglas, o tem bomo glasovali v eh, februarju v eh, drugem v drugem času zasedanja. Potem pa je četrti predlog in sicer izjave sveta in komisije o eh, rasti eh, cen hrane se bo eh, prenesel na Strasbourg in slišali bomo izjave sveta in komisije o imenovanju višjih uradnikov oziroma vodi evropskih nadzornih finančnih organov, potem pa bodo sledile izjave eh, predsednikov političnih skupin. Torej, kratka razprava o vodilnih eh, v finančnih nadzornih organih Evropske unije. Sprememba za četrtek. Poročilo Speroni eh, za eh, umik parlamentarne imunitete za gospoda Tamasa Dojča bo vključeno v čas za glasovanje. Potekalo bo to jutri okoli povdneva. Ali ima kdo kakšen komentar? Nihče? Dobro, potem v skladu z dogovorom z političnimi skupinami smo sprejeli spremembe eh, dnevnega reda. Joan Paško gre za eh, postopkovno vprašanje. Prosim, na konferenci Eh, Pore, mislite o tem, da bi premaknili čas za eno minutne govore nekoliko prej. Na zadnjem zasedanju je to potekalo na koncu naše dnevne razprave in nasplošno je to pomenilo, da je vedno manj zainteresiranih za udeležbo mislim, da eh, je pravzaprav tudi bil razlog za to prelaganje. Prosim, upoštevajte to eh, tako, da lahko vsi sodelujemo tako, kot je bilo to prej. Hvala. Najlepše hvala za to pripombo. Prepričan sem, da bo o tem še potekala razprava in ustrezno s to razpravo bomo tudi sprijeli odločitve.